glasujemo o položaju albinov v Afriki in v povezavi s tem smo slišali izjave kolegen, še prav posebno v Malaviju. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Das ist angenommen. Sprejeto. Tako, sedaj pa skupna resolucija šestih političnih skupin o Bahrajnu. Najprej drugi odstavek prvotnega besedila, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Deseti odstavek, prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 13. odstavek, tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. odstavek, prvotno besedilo, tri deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, enaka večina sprejeto. Štiri, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava A, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 1, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti. Za, proti, vzdržani, sprejeto. prehajamo na Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja. Četrti odstavek, predlog sem imel ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe Preverjamo. Prav. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Preverjamo. Preveč nevarno je, če bi se odločil na podlogi glasovanja rok. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog rezolucije kot celota. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dobro, dobro, vse vas vidim. Gospod Golniš, prosim. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik, za to, da ste mi dali besedo za eno minuto glede člena 166 poslovnika, ki ste ga prej eh, omenjali. Eh, ste, in to zvelja za našega kolega, ne, s katerim se niti ne strinjam o vsem in iz različnih političnih strank. Ampak člen 166 vam daje pravico, da kaznujete poslanca, ki hudo eh, moti sejo eh, s svojim eh, ravnanjem. Eh, tudi meni se je zgodilo enkrat v tem parlamentu kaj takšnega. Ampak ta člen vam ne daje nikakršne pravice, da cenzurirate izjave poslanca. Čeprav je to škandalozno ali neprimerno. Če greste na to raven, potem boste imeli kar veliko dela. In ko bom jaz predsednik parlamenta, bom potem sankcioniral na stotine takšnih izjav kolegov. Mislim, da je vendarle potrebno ohraniti eh, spoštovanje svobode poslancev, eh, ne pa da na ta način eh, redno sankcionirate poslance zgolj zaradi njihovih izjav. Hvala lepa. Pozor, gospod Golniš. Poslanec Korvin Mike je na zadnjem zasedanju tukaj dejal, da so begunci, ki prihajajo sem, nekaj odpadki, ki jih Afrika odmetava v Evropo in eh, ostajam prikazni. To je obrazložitev. Tako, sedaj pa poročilo Kovačev o zasedanju generalne skupščine ZN. Prvi odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi odstavek, točka F, prvotno besedilo, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prvi odstavek, predlog smembe 2. Za, proti, vzdržani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 prvi odstavek, predlog smembe ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo, točka v, prvi odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi odstavek, točka ad, prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvi odstavek, točka AM, prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Tako. Sedaj pa osmi predlog spremembe za, proti vzdržani, sprejeto. Ja, dvigujte roke, potem bom lahko videl, kako glasujete. Dobro, preverjamo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno prvotno besedilo. Točka AP za, proti, vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo. Točka AQ za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa po točki AR, prerosnem B5 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa prvotno besedilo. Točka A v tri je deli prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto prav tako sprejeto. Točka A dvojni v prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 7. Za. Proti. Vzdržani prav tako zavrneno. Sedaj pa še resolucija kot celota, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo Kovačev je sprejeto. Willkommen nun zum Bericht von Frau Sedaj pa poročilo Stevens, izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Prvi odstavek, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek, prvotno besedilo. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 16. odstavek prvotno besedilo, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 25. odstavek prvotno besedilo, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. odstavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 31. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 58. odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 75. odstavek 3 deli. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 98. odstavek za, proti vzdržani sprejeto. 99 odstavek za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 110, dva dela, prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. To 16. Prvi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, tudi poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 118. odstavek, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo tesno. 147 odstavek. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 149 odstavek. Dva dela. Prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto 165. odstavek, dva dela prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava z. Prvotno besedilo, dva dela, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto, tesno. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava AA. Prvotno besedilo. Dva dela. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. prejeto in drugi del poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prav, zdaj pa predlog resolucije kot celota, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Tako, sedaj pa ugovor v skladu s členom 106 poslovnika dovoljene zdravstvene trditve na živilih. Tretji stavek predlog sem imel štiri, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 21. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava A. Prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Elektronsko glasovanje glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprej je to. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani. Preverjamo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprej je to. Predlog spremembe 6. Za, proti, vzdržani vzdržani. Ja, če ne dvigujete rok, pač ne vidim rezultata. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava B, prvotno besedilo za proti, vzdržani. Tudi to moramo preveriti. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Uvodna izjava C, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, kot želite, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto 22. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8 vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto 17 za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto 18 za, proti, vzdržani, sprejeto 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa glasovanje o resoluciji kot celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.